el señor presidente. Buenos días, colegas. Dobro jutro, gospe in gospodje. Lep pozdrav. Ponovno otvarjamo zasedanje. Imam najavo. Uh, gospod Lilu ima postopkovno zadevo. Izvolite, imate eno minuto